Pan przewodniczący! Gospod predsednik. E, otvieram posiedzenie. Otwieram današnjo razpravo. Prva točka na dnevnem redu je skupna razprava o Evropski službi za zunanje delovanje. Gre za poročilo gospe Gresle in gospoda Rivellinija. Potem imamo na, kot drugo točko spremembo kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih službencev v Evropski skupnosti. In potem poročilo gospoda Rapkaja o spremembah eh, kadrovskih predpisov, kot sem že rekel. In končno poročilo Gualtieri in Šurjan o predlogu spremembe proračuna številka 6 skozi 2010, oddelek 2 Evropski svet in svet, oddelek 3 komisija, oddelek 10 Evropska služba za zunanje delovanje. Gospod podpredsednik Evropske komisije, Gospod komisar, gospa visoka predstavnica, spoštovani predstavniki sveta, ki mislim, da šele prihajajo zaradi prometne zagate, v kateri so se znašli očitno. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, začenjamo z zadnjim korakom, rekel bi, fascinantnega dela naše zakonodaje, in eh, medinstitucionalne avanture. Gre za kvadrilog, gre za torej vzpostavitev zelo ambicioznega in v prihodnost usmerjenega novega organa in sicer eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Besedila, ki so pred nami, bodo eh, pomenila spremembo kadrovskih predpisov, spremembo finančne uredbe in predlog spremembe proračuna. Gre za razpravo, ki bo potekala danes in ki je rezultat eh, mesecev uspešnih pogajanj med vsemi institucijami. Pri tem nam gre za skupni cilj. Skupni cilj je dobro organizirati Evropsko službo za zunanje eh, delovanje na svetovni ravni. Kot Evropski parlament smo prevzeli svojo odgovornost in eh, jo upravljamo zelo resno. Pripričani smo namreč, da ko gre za zunanje delovanje, tudi na drugih, eh, kot na drugih področjih morajo interesi skupnosti prevladati. Veselimo se torej razprave, ki bo potekala danes, to je končna razprava. Še bolj pa se veselimo začetka delovanja 1. decembra letos Evropske službe za zunanje delovanje. Delovati bo začela torej natančno eno leto po začetku veljave Lizbonske pogodbe. Predlagam, da kar začnemo z poročevalci. Prva poročevalka je gospa Gresle. Izvolite, gospa Gresle. Gospod predsednik, gospa Ashton, podpredsednik eh, Ševčevič, komisar eh, Levandovski, predsedujoči svetu, kolegice in kolegi. Res je, vsi komaj da čakamo, da bo ta služba za zunanje delovanje začela delovati, želimo ji uspeh in zato smo jo tudi ustanovili.